Madame le président. Gospa predsedujoča. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Lep pozdrav vsem. Otvarjam zasedanje in sicer začenjamo z obvestilom. Včeraj je nas bor odločil, da bo na dnevni red današnjega dne vključil tudi izjavi sveta in komisije o poteku del v svetu glede gospodarske Eh, krize. Eh, temu bo sledila tudi razprava vodi političnih skupin. Eh, na podlagi stikov z vsemi političnimi skupinami, zato predlagam v skladu z členom 142 našega poslovnika, da to točko spremenimo kot sledi. Izjava predsednika Evropskega parlamenta o stanju pogajanj v Evropskem svetu glede gospodarske krize, čemu sledi jo izjave predsednikov političnih skupin. Kakšna pripomba? Ne. Če je temu tako, potem je ta sprememba tudi sprejeta. Tako prehajamo zdaj na vprašanje za ustni odgovor z razpravo o Evropskem semestru 2011 prve izkušnje. Prva ima besedo gospa Bowles kot avtorica vprašanja. Izvolite, dve minuti. Uh, um, Evropski semester je pomembna inovacija gospodarskega obravljanja v EU, saj na ta način usklajuje eh, multilateralno eh, nadzorstveno eh, funkcijo, kar zadeva pak stabilnosti in rasti in pa tudi doseganje ciljev EU 2020 v okviru nacionalnih reformnih programov. Prvi krok je privedel do posebnih priporočil za posamezne države članice, ki jih je junija sprejela komisija in eh, to je namenjeno tudi vnaprejšnjim smernicam za države članice, kar zadeva ukrepe. Te, ta priporočila je svet potrdil julija po sprejetju določenih sprememb. Kot se stavne del vloge parlamenta, da zagotavlja najvišjo možno mero transparentnosti in odgovornosti na ravni Evropske unije, je Evropski parlament vsekakor zavezan spodbojenju razprave o teh priporočilih in pa tudi nasplošno o izidu prvega kroga tega evropskega semestra. Naše ustno vprašanje svetu in komisiji je namenjeno izboljšanju tega semestra. Ali komisija in svet menite, da je ta semester izpolnil pričakovanja in če ta semester ni bil popoln v svoji izvedbi, kako bi to lahko izboljšali prihodne leto? Ali tudi svet meni, da so spremembe, ki so jih predlagali priporočilom junija in julija eh, letos, za dosti transparentne, pregledne, kajti zdi se, da je to nekako stara navada, da svet ošibi priporočila komisije, zaradi česar smo upravičeno nekoliko nervozni. Seveda ima svet pravico spremeniti ta priporočila, ampak eh, prav tako v skladu z novo vlogo parlamenta kot eh, garanta transparentnosti in odgovornosti v Evropski uniji je, da zahteva odgovore na vprašanje, zakaj so bile določene spremembe narejene. Odbor načrtuje bolj podrobno zaslišanje ravno o tej temi 7. novembra letos in tako svet kot komisija sta bila povabljena na to zaslišanje. Ostala vprašanja, ki jih zastavlja parlament, pa zadevajo interakcijo med eh, orodji različne pravne narave, nacionalni reformi, ne, programi so nezavezujoči, eh, programi stabilnosti in konvergence pa so zavezujoči. Namen je zagotoviti oceno strani držav članic, kar zadeva evropski semester. In namen tega je, da bi okrepili ekonomsko upravljanje, ki ga Evropa potrebuje zaradi krize, ki še kar poteka. Hvala lepa, gospa Bowles. Besedo zdaj dobi druga soavtorica vprašanja, gospa Beres, tudi dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod eh, predsedujoči svetu, gospod komisar. Parlament je s tem ustnim vprašanjem želel vstopiti v razpravo, ki se nam je ključnega pomena. Ko je komisija prevzela pobudo, da sproži eh, ta predlog, da podata predlog za evropski semester, je bil namen ta, da bi v gospodarskem upravljanju eh, dali nekaj časa za razmislek za evropsko usmeritev. To je konec konca tudi namen ustanovitve te tako imenovane gospodarske vlade. E, pravijo nam, da bo obstajala ta gospodarska vlada, vendar brez gospodarskega parlamenta. Tako da me zanima, kako ocenjujete demokratično legitimnost tega evropskega semestra. Kako lahko spodbudimo demokratično razpravo okrog evropskega semestra. Politična razprava o usmeritvah gospodarske politike je namreč reč temelj vsake demokracije. In če dvigujete raven, na kateri se opravlja usklajevanje gospodarskih politik, potem na ta način negirati, negirate demokratično razpravo o teh usmeritvah. In to je to, eh, kar Evropski parlament želi uspostaviti in to je tudi to, kar od vas zahtevamo. Evropski svet, ki je potekal v nedeljo, je omenil evropski semester in to na način, da niti enkrat niste omenili evropskega parlamenta, niti nacionalnih parlamentov, najdeš tudi dodam. Se vam zdi to vzdržno? Podobno ste, koliko razumem, vsaj komisija se je zavezala posredovati eh, že decembra letni načrt za rast. Zelo lepo, naj bo tako, ampak zakaj se o tem niste pogovorili z nami? Kje je tu demokratična razprava okrog eh, tega izziva. Ko boste svoj novi predlog dali na mizo, me zanima na podlagi kakšne uh, ocene dejstev, ki so se uh, dogodile, boste to storili. Kako boste sem vključili tudi strategijo EU 2020, kar zadeva analizo evropskega semestra. Prav tako sprašujemo, in uh, gospa Bolj za to že dejala in jo popolnoma podpiram, uh, glede tega in tudi glede drugih vprašanj s tem v zvezi. Namreč zahtevamo popolno transparentnost sprememb, ki jih eh, uvajate v priporočila po razpravi za državami in članicami. Kajti sicer vse skupaj ni legitimno in tudi ni smiselno. Ko boste preučevali letni pregled rasti, me zanima, kakšen pomen boste pripisali temu dokumentu? Bo to zgolj nek demokratični dokument za zabavo z Evropskim parlamentom ali pa bo to resničen dokument za politično uh, usmeritev ali pa smo v bistvu tu v neki iluziji in je v bistvu uh, vaša, vaš pravi namen pakt Euro plus. Prosim za obrazložitev. Hvala lepa, gospod Berez. V imenu sveta ima besedo gospod eh, Dominik. Dobro jutro, hvala lepa gospa predsedajoča, spoštovane poslanke in poslanci. Raz bi se iskreno zahvalil za vprašanje gospe Bowles in pa gospe Beres. Mislim, da je to prvi trenutek, kjer lahko podamo neko predhodno oceno evropskega semestra in eh, iz tega potegnemo vsaj par možnih zaključkov, kar zadeva praktično izvedbo. Naj povdarim, da lahko govorimo tu le o predhodni oceni, kajti semester kot tak, torej celoten proces, še ni zaključen. Proces se bo namreč zaključil v svojem letnem ciklu, šele v trenutku, ko bo Evropski parlament in ko bodo nacionalni parlamenti sprejemali nacionalne proračune. In šele takrat lahko dejansko zaključimo oceno, ali je ta celoten postopek, ki smo ga začeli januarja 2011, privedel do nekega pozitivnega učinka ali imamo neko novo dodano vrednost v nacionalnih proračunih v primerjavi s tem, kar smo imeli prej in ali se je dejansko zgodilo to, kar smo si želeli vsi, se pravi večja sinergija med gospodarskimi politikami držav članic, večja koncentracija sredstev na ključne prioritete Evropske unije. Tega še ne vemo, to je proces, ki šele poteka, tako da šele čez nekaj mesecev bomo lahko dokončno ocenili, kako učinkovit je evropski semester. No, kljub temu pa se zdi iz eh, prvih izkušenj, da je to proces, ki je vsekakor dober, ki je bil potreben in ki ga zelo resno jemljajo tako države članice kot eh, nacionalni parlamenti, kakor tudi vse institucije Unije, ki se ukvarjajo s tem postopkom. Naj na kratko samo spomnim, kako ta proces poteka. Začne se torej januarja, ko Evropska komisija predstavi svojo letno analizo gospodarske rasti in na tej podlagi potem svet ECOFIN februarja sprejme določena priporočila za, oziroma izhodišče za države članice. Eh, te države imajo potem do uh, maja, da pripravijo svoje nacionalne programe reform, eh, rast, eh, konvergenco, odvisno pač v kakšni fazi vključitve v evroobmočje države so. Potem je tu faza priprav priporočil Evropske komisije v posvetovanju z državami članicami, države članice potem posredujejo pripombe na priporočila in temu potem sledi zelo napeto obdobje, se pravi juni, ko posamezni, posamezne formacije eh, sveta, delovne skupine in na koncu Evropski svet spremejo ta priporočila. Tokrat je to svet Ekofin storil 12. julija. Roki so zelo, zelo napeti, zelo tesni. Imamo že določena priporočile za prihodnost, kako bi ta proces lahko še izboljšali. Ampak eh, ne povem tole, samo oceno evropskega semestra mislim, da moramo opraviti iz dveh vidikov. Prvi vidik, torej samo tehnično delovanje evropskega semestra, se pravi to vprašanje, v kakšnem tempu se sprejemajo dokumentu, koliko časa imamo za premislek in tako naprej, to je eno. Drugi element pa je vpliv evropskega eh, semestra na gospodarski dialog v Evropski uniji in seveda tudi vpliv, ki ga potem to ima na gospodarsko politiko, na javne finance. To je tisti ključni element, za katerega gre pri Evropskem semestru. Se pravi, povezovanje makroekonomskih prioritet z možnostmi in prioritetami javnih financ. Kar zadeva to prvo točko, se pravi čisto tehnični vidik, to, kar se je izkazalo v prvih mesecih tega prvega semestra, ki smo pripravljali priporočila za države članice, tu se je izkazalo, da gre za izjemno tehničen proces, ki zahteva veliko dela na dokumentaciji v torej, prvih šestih mesecih se pripravi več kot 600 različnih dokumentov in večina teh dokumentov zahteva potem še pravočasne prevode v vse jezike držav članic, tako da že same logistike je zadeva zelo zapletena. Potem imamo zelo napeto časovnico junija, da se vsi pristojni organi posvetujejo in da odgovorijo na dokumente. Tudi tu ni prav veliko manevrskega prostora, kajti koledar dela v svetu je pač takšen in prav veliko spremeniti ne moremo. In zdaj, kako vse skupaj izboljšati? Predlog, ki se vedno bolj pogosto pojavlja in pričakujem, da se bo to na koncu eh, tudi potrdilo, je, da bi nekoliko prej začeli s celim procesom. In predlog tu je, da bi Evropska komisija svoj letni, svoje letno poročilo o rasti predstavila že decembra, da imajo države članice in institucije EU nekaj tedno več za pripravo tega dialoga. In da bo potem, ko bodo države članice prvič odgovarjale na priporočila oziroma na prioritete v letnem poročilu v komisije imeli nekaj več časa za pripravo. Prav tako, kar zadeva nacionalne programe reform, bodo ti eh, bolj natančno pripravljeni, nekaj več časa bo za njihovo razpravo in to bo tudi zmanjšalo napetost, ki je maja in potem junija. In to naj bi omogočilo, da bodo vsi organi lahko ustrezno delovali in sprejeli vse potrebne elemente. Naj tudi povem, kako zelo odločene so bile države članice, da se ta proces v tem letu učinkovito izpelje. Več kot 600 dokumentov, kot rečeno, je bilo, zelo malo časa za posvetovanje in države članice so sprejele določena odstopanja od zavezujočih predpisov in pri številnih dokumentih smo se dogovorili za nadaljevanje dela, če tudi morda ni bilo prevodov v vseh eh, jezikih. To je včasih zelo težko za države članice, ampak to kaže, kako zelo angažirane so države članice. Pripravljene so bile delati zgolj na angliški ali francoski različici določenega dokumenta, ravno zato, da bi delo pospešili, da bi lahko praktično privedli do dialoga in do sprejetja vseh priporočil v predvidenih rokih. No in tu prehajam zdaj na ta drugi element, ki je po mojem mnenju bistveno pomembnejši, se pravi ocena vpliva tega procesa evropskega semestra na makroekonomski dialog v EU. Zapomniti se moramo, da je evropski semester le eden od eh, elementov, ki so se pojavili v zadnjih nekaj deset mesecih v Evropski uniji kot novi inštrumenti za krepitev gospodarskega sodelovanja med državami, članicami in tudi za boljšo implementacijo prioritete Evropske unije na tem področju. Imamo torej evropski semester, imamo Eh, tako imenovani six-pack, šestorček ukrepov, ki je bil nedavno eh, sprejet. Potem je to tudi čisto običajno izvajanje pakta stabilnosti in rasti. Vsi ti elementi torej tvorijo neko celoto in mimo grede prinašajo bistveno večjo transparentnost v celotni postopek in tudi bistveno krepijo dialog med državami članicami. Prav tako zagotavljajo bistveno večjo transparentnost, kar zadeva de facto gospodarsko stanje v državah članicah. In vse to omogoča tudi večji medsebojni pritisk med državami članicami, kar zadeva to razpravo v makroekonomskih eh, svežnih, da se ta razprava odvija v pravo smer in da se vsi v polni meri zavedamo, v kakšno smer gre Unija in eh, kakšni so izzivi za države članice predvsem naj podarim, kaj po mojem mnenju ta evropski semester prinaša z praktičnega vidika. Kot prvo, angažira nacionalne parlamente v proces prenosa evropskih prioritet v nacionalno politiko z najmočnejšim inštrumentom, ki ga vsaka država ima na voljo, se pravi nacionalni proračun. Nacionalni parlamenti so že v prvi fazi te razprave informirani o tem, kakšne ukrepe namerava mm, jo države in tudi komisija vključiti v priporočila in v nacionalni program eh, reform, kajti nacionalni parlamenti so obveščeni o vseh teh dokumentih, potem prav tako parlamenti dobijo informacije o priporočilih sveta, torej o priporočilih Evropske unije, no in nacionalni parlamenti imajo potem še končno nalogo sprejema nacionalnega proračuna. Imajo torej zelo dober inštrument v rokah, da priporočila evropskih mm, institucij eh, prenesejo v nacionalne ukrepe. Kaj je tu pomembno? Evropski semester bolj usmerja delovanje Evropske unije in eh, določa konkretno usmeritev za vse države članice, če je prioriteta krepitev rasti v določenih državah članicah, eh, naprimer potem izvajanje agende EU 2020. Eh, vse to je izrecno tudi zapisano v teh dokumentih. To torej kaže na to, v kakšno smer naj bi Evropska unija šla, obenem pa zagotavlja tudi ustrezno fleksibilnost državam članicam, kajti eh, vse seveda ne štartajo iz eh, istih pozicij. Cilj je pa za vse enak, tako da ni nekega enega samega pravega sistema oziroma ene prave same poti po kateri ne bi šli, temveč državam članicam jasno povemo, kam morajo iti, kam naj bi prišle, dajemo in pa kar veliko svobodo pri izbiri sredstev za dosego teh ciljev. Drug pomemben element, ki se tu tudi pojavlja, je večje usklajevanje koriščenja sredstev EU za izvajanje prioritet Evropske unije, kajti nacionalni programi reform so vključeni v ta procesi nacionalni programi reform določajo, kakšnim ciljem so namenjene te reforme in kakšnim ciljem namenja država vsaj del sredstev, ki jih dobiva od Evropske unije. No, s koordinacijo, s usklajevanjem tega dokumenta z drugimi dokumenti, vezanimi na eh, javne finance posameznih držav in eh, usklajevanje z evropskimi prioritetami, je nekaj, kar na koncu koncu daje jasen signal, da je Evropska unija izbrala te prioritete, da jih je pripravljena financirati in da prav tako želi, da zadevna država tudi svoja sredstva v nacionalnem proračunu nameni temu cilju, kajti na ta način bomo dosegli največ za vse države članice. Tako da cilj tu je jasen. Zdi se mi, da na tem področju vsaj zaenkrat, takšna je vsaj ocena sveta, Eh, evropski semester svojo nalogo zelo dobro izpolnjuje. Zdaj, kako se bo to na koncu prevedlo v nacionalne proračune, tega zaenkrat še ne vemo, kajti vse je seveda odvisno od odločitev nacionalnih parlamentov. Ampak inštrumenti so tu, možnosti so, treba, je, je, eh, treba jih je samo izkoristiti. Seveda bo verjetno po zaključku tega procesa letos še vedno veliko zamisli o tem, kako lahko stvari še izboljšamo in tako naprej. Ja, vsekakor, ampak treba verjeti, da je Evropski semester prišel v dokaj nesrečnem trenutku. Imamo hudo krizo v Evropski uniji, kar zadeva javni dolg. Imamo kar velike probleme z bančnim sektorjem. Tako da gospodarska situacija v Evropski uniji je zelo dinamična. To, kar smo aprila, maja videli kot prioritete in cilje, ki jih je potrebno doseči v takratni realnosti, je nekaj, kar v zdajšnji realnosti morda ne bo možno realizirati. Tako da bo potem zelo enostavno čez nekaj tedno kritizirati, da države članice določenih stvari v eh, evropskem semestru niso opravili. Ampak dejstvo je, da je dinamika sprememb eh, v Evropski uniji in sam razvoj krize je tako zelo dinamičen, da je zelo težko predvideti vse ukrepe, ki bodo potrebni čez eh, leto dni. Moramo veriti, da so vsi ti elementi, kot evropski semester, kot šestorček, vse to so inštrumenti, katerih namen je pomagati pri stabilizaciji makroekonomskih razmer v Evropski uniji in tudi pri usmerjanju naših ukrepov. To pa niso ukrepi, ki naj bi v roku dveh, treh eh, tednih rešili krizo. Tako, to tudi ni bil namen tega semestra, tako da ne moremo pričakovati, da bomo za uporabo Evropskega semestra kar takoj v Evropski uniji izboljšali gospodarske razmere. To ne, ocenujemo pa, da z Evropskim semestrom lahko bistveno izboljšamo makroekonomski dialog v Evropski uniji in to je tudi temeljni namen. Tako da zaenkrat je ocena sveta pozitivna, kar zadeva potek eh, procesa. Pa zdaj zbiramo mm, zamisli o tem, kako bi lahko še izboljšali način izvajanja tega procesa, mm, kako izboljšati dialog eh, s komisijo, kar zadeva priporočila. Vprašanje je bilo tudi, kje je mesto Evropskega parlamenta v tem procesu. Ali je to transparenten proces? Ja, je. Vsi dokumenti so na voljo na naših spletnih straneh, vsi dokumenti so javni. Vsakdo lahko torej sodeluje pri tem. Evropski parlament z novim postopkom prav tako lahko predstavnike sveta pozove k predstavitvi trenutnega stanja na tem področju. Tako da mislim, da gre da stvari v pravo smer. Hvala lepa, besedo pa ima komisar Dali, izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Najlepša hvala za to priložnost, da vam predstavim našo oceno prvega evropskega semestra in da spregovorim tudi o naših načrtih za prihodnje leto prvi evropski semester predstavlja pomemben korak pri krepitvi našega gospodarskega upravljanja. Gre za del prizadevanj za okrepitev zaupanja, eh, pri čemer se osredotočamo na zagotavljanje podlage za zaposlovanje in raster boljše uveljavljanje ukrepov. Imeli smo jasne pričakovanja o tem, kaj naj bi z evropskim semestrom konkretno dosegli. Kot prvo smo želeli zagotoviti boljšo integracijo političnega načrtovanja in usmeritev fiskalnih in makrogospodarskih politik po državah članicah. Drugič, želeli smo zagotoviti, da politične smernice, ki jih dajemo državam članicam, bolj vplivajo na izvajanje in uh, bolj, uh, se bolje prenašajo tudi uh, v konkretne politike In istočasno naj bi evropski semester zagotovil tudi, da upoštevamo vse vidike oblikovanja politik v državah. V nasprotju s pričakovanji je bil prvi semester zelo uspešen. Dosegli smo konkreten napredek pri teh ključnih elementih. Kar zadeva oceno učinkovitosti, vnaprejšnjih priporočil in kar zdaj bo upoštevanje strani držav članic. Eh, glede tega je preuranjeno, da bi podajali ocene, kajti konec koncev smo eh, pravzaprav eh, šele na polovici nacionalnega semestra in ocene bodo mogoče šele, ko bodo države sprejele svoje proračune in strukturne reforme in ko bomo imeli možnost to ovrednotiti in računam na parlament, da bo igral pomembno vlogo pri oblikovanju teh ocen. Potem bomo morali spremljati izvajanje in ugotoviti, kakšen je bil učinek sprejetih ukrepov. Večina vključenih se zaveda, da, je, eh, da so politične smernice bolj celostne in da se bolj osredotočamo na prednostne naloge ravno tako smo jas, bolj jasni, bolj konkretni v priporočilih in to bi moralo olajšati izvajanje. V nacionalnih programih reform in programih za stabilnost so države članice opredelile, kako se bodo soočile z glavnimi izzivi. E, To je pregledala tudi komisija in eh, vključno s smernicami za zaposlovanje in eh, gospodarskimi smernicami želimo tukaj eh, stvari bolj specifično opredeliti. Zagotoviti želimo, da bodo nacionalni programi že od samega začetka vključevali tudi evropsko razsežnost. Čeprav mislim, da je evropski semester uspeh in pomemben korak naprej, pa so seveda mogoče tudi še izboljšave. Leta 2012 bo najpomembnejši vidik brez dvoma večje osredotočanje na razsežnost rasti. Kot je povedal predsednik Baroza 12. oktobra, spodbujanje rasti z izvajanjem reform enotnega trga in tudi z novimi in inovativnimi projekti, oziroma možnostmi financiranja, kot so tudi eh, projektne obveznice, predstavljajo najboljšo pot, kako Evropo pripeljati iz krize. Vsekakor bo sta rast in zaposlovanje v eh, srčiki našega prihodnjega delovanja. Komisija se je odločila tudi, da bo eh, predstavila predstavitev letne ocene na drugo polovico 2012 in na ta način bomo omogočili bolj celostno razpravo. Reforme eh, v naših državah so mogoče samo, če so verodostojne, eh, zato ker temelijo na demokratičnem Eh, postopku in ker jih izvajajo izvoljeni predstavniki ljudstva in pa seveda, če uresničujejo cilje, ki so si jih zadale. In to seveda pomeni, da naš parlament, oziroma vaš parlament, kot tudi eh, nacionalni parlamenti, morate igrati pomembno vlogo v evropskem semestru. Močna povezava med nacionalno in eh, evropsko razsežnostjo pa bo mogoča samo, če bomo poglede obojih združili s tem, da oboji prevzamejo odgovornost za delovanje. In spomladanski medparlamentarni eh, vrh oziroma zasedanje eh, bo pomemben eh, institucionalni način, kako v večji meri vključiti nacionalne parlamente in zagotoviti verodostojnost. Eh, Nova zakonodaja o gospodarskem upravljanju tudi izpostavlja vlogo nacionalnih parlamentov in drugih deležnikov, ki morajo v celoti sodelovati pri pripravi semestra in izdelavi nacionalnih programov reform in programov za stabilnost in konvergenco. Hvala. Hvala lepa v imenu političnih skupin. Besedo ima prvi gospod Gozers, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedajoča, gospod predstavnik sveta, gospod komisar. V izjavi gospoda komisarja. Slišim, da je bil ta semester uspeh. To me zelo veseli, glede na to, da gre Evropa skozi dramatično krizo in zato je pomembno, da nam to orodje, kot je bilo rečeno, omogoča določen napredek. Rad pa bi nagovoril predstavnika sveta. 16 minut ste potrebovali za to, da ste nam razložili neko mehaniko, ki jo dobro poznamo in da ste nam povedali, da je vse skupaj zelo tehnično in da v bistvu tako ali tako ne bomo in ne moremo razumeti. In da če parlament želi biti obveščen, ima veliko srečo, ker lahko na internetu tako ali tako vidi vse tiste dokumente, ki so eh, na voljo javnosti. Prav tako lahko beremo časopise, kar moram reči, da običajno počnemo. In edini odgovor na vprašanje, ki smo ga zastavili o ulogi parlamenta v evropskem eh, semestru, je bilo, ja, prebirajte časopise, berite internet in eh, boste na tekočem. Zanima me, eh, pa kaj počne Evropa tukaj in eh, eh vedno pravite, ja, evropski semester je eh, tisto, kar počnemo, ampak evropski semester ne vem, kaj smo s tem uspeli. Tako da to je nekaj, kar mislim, da se že nekaj mesecev zelo uh, bistveno preveč izpostavlja in to nikakor ni nekaj, kar bo Evrop, omogočilo Evropi, da izstopi iz krize. Hvala lepa, besede ima gospa Podimata, minuto in pol. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča z veliko večino je Evropski parlament podprl eh, delovanje Evropskega semestra, ker se nam je zdelo, da gre za eh, zelo večplastne načrte, ki poskušajo podpreti nacionalne proračune in upeljati spremembe. In tu eh, smo se predvsem osredotočili na rast evropskega gospodarstva, vendar pa da eh, bi upeljali potrebne strukturne reforme in to pravočasno, moramo uh, videti, kakšni so uh, rezultati prve faze izvajanja. In mislim, da smo tukaj uh, dobili neko splošno poročilo nek glede uresničevanja tudi ciljo strategije 2020 in Glede tega je bilo podanih nekaj komentarjev, da se določene zadeve niso spoštovale. E, nekaj kolegov je na to že opozorilo in sicer se tukaj pojavlja težava predvsem z zamudami pri izvajanju sprejetih odločitev in pri pomankanju doslednosti med posameznimi partnerji. To želim izpostaviti. V okviru evropskega semestra dejansko potrebujemo nek temeljni predlog za vzdrno, vzdržnost in rast in Evropski parlament mora sodelovati v vseh fazah. Hvala lepa, gospa Podimata. Mislim, da ima gospa Gular minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pridržujem se pripombam, ki jih je podal gospod Gozes in moram vam povedati, gospod predstavnik sveta, da res ne vem, z katerega planeta ste. Z katerega planeta ste. Tudi vi, gospod komisar. Eh, nekoliko bolj se očitno zavedate potrebe po demokratični legitimnosti tega ukrepa. Ampak ali se sploh pogovarjate eh, z ljudmi, ki so zdaj v težavah? Ali sploh vidite, v kakšnih težavah je evro in kako nas cel svet gleda? Nekoliko več samo kritike mislim, da vam ne bi škodilo. Tako da evropski semester je koristna pobuda, ki mislim, da se je dobro začela, ampak je še daleč od tega, da bi bila dovolj. In sama bi rada izpostavila naslednje. Zelo iskreno, Mislim, da je želitev temu parlamentu, da naj gre na internetno stran, da bo na ta način lahko sodeloval pri odločanju. To je želitev demokracije. Ne zahtevamo ne vem eh, kakšnih eh, odločitev z vaše strani, ampak hočemo biti vključeni v odločitve eh, davčne, proračunske, gospodarske narave, ki bodo tiste, ki bodo ključnega pomena, če želimo, da bo Evropska unija bolje funkcionirala in to bolj kot v preteklih eh, letih. Tako da potrebujemo razpravo preko meja eh, posameznih držav, potrebujemo vključitev Evropskega parlamenta in potrebujemo nekaj več kot zgolj obveščanje in komuniciranje. Potrebujemo različno javno razpravo, čezmejno razpravo tukaj, eh, tudi v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, gospa Gular. Besedo ima gospod Strejček, ena minuta. Dobrý den, dámy a pánové, paní předsedající. Dobro jutro, dame in gospodje, gospa predsedujoča. Tako kot ostali kolegi sem zelo budno spremljal besede predstavnika sveta in moram reči, da sem verjetno edini tu, ki je zadovoljen s tem, kar je eh, bilo rečeno, kaj ti svet konec koncev se giba v eh, realnosti in to je dejal tudi predstavnik sveta. Dejstvo je, da tu ni le Evropski parlament, tu so tudi nacionalni eh, Eh, parlamenti. In eh, seveda komuniciranje z nacionalnimi parlamenti ne gre v eno smer. Svet nam je jasno povedal, da je evolucija nacionalnih gospodarstv heterogena in da se spremembe ne morejo sprejeti iz danes na jutri. Prav tako je svet povedal, da je ta postopek zapleten in to je res. In če svet pravi, da gre za 600 dokumentov, ki mimo grede tudi vsi niso na voljo v vseh Eh, jezikih, eh, nacionalni parlamenti pa se pač morajo nekako znajti. To vse seveda zahteva svoj čas. No in eh, na zadnje, statična določitev ciljev pred šestimi meseci seveda ni nekaj, kar bi lahko uspelo odgovoriti na zelo dinamičen razvoj dogodkov. Hvala lepa, gospod Ejko, v dve minuti. Gospa predsedujoča, ko sem poslušal predstavnika sveta in komisarja, sem dobil občutek, da ne bi bil evropski semester velik uspeh, ampak imam svoje dvome. Če si pogledate priporočila državam članicam, je tu neka skupna rdeča nit, namreč eh, vse se osredotoča na izdatke vlad in eh, Želi se zagotoviti čim večje prihranke. To je glavna usmeritev tukaj. Gospod Dali je dejal, da bo naslednjič pristop širši, da bo govora tudi o zaposlovanju. To sicer je izboljšava, ampak to ni cilj evropskega semestra. Semester naj bi eh, podpiral strategijo 2020. Glavne, glavni cilj je eh, zaposlovanje, raziskave, izobraževanje, boj proti revščini, eh, zaščita okolja. To naj bi bila ključna področja in to bi se moralo odražati tudi v priporočilih. Eh, Opravili smo študijo, kjer smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se priporočila izvajajo. In videli smo, da je komisija podala vrsto priporočil, ki niso usklajena z glavnimi eh, področji delovanja, naprimer vrčevanje z energijo. To je zelo pomembno. Eh, Združeno kraljestvo in nizozemska sta to vključila v svoje cilje, ampak tega, na to komisija sploh ni eh, se odzvala. Potem proračun za raziskave. Nizozemska ga je znižala z 3 odstotke na 2 odstotka pa pol. In, in potem smo rekli komisiji, eh, kaj pravite na to, eh, če naj bi bile raziskave res tako pomembne. Komisija se ni odzvala in če je stališče komisije tako, potem je jasno, da strategija 2020 sploh ni več pomembna, ampak da so pomembni samo gospodarski kazalniki. Bodimo torej iskreni. Če uh, želimo. Uh, Eh, zagotoviti, da bo semester uspešen, mora biti to demokratičen postopek, ki bo upošteval vse akterje, Evropski parlament, nacionalne parlamente, sicer lahko kar pozabimo na strategijo 2020. Hvala lepa, gospod Kontis, dve minuti. Ja. Najlepša hvala, predsedujoča. Odgovori, ki so jih podali predstavniki sveta in komisije na vprašanja kolegov, so uh, pokazali, da problemi ostajajo. Očitno je evropski semester zelo politična zadeva in vse skupaj je nedemokratično, nepregledno in države članice pod političnim pritiskom in pod grožnjo komisije eh, pač eh, poskušajo sprejeti cilje in jih uresničiti ne glede na to, katera vlada je na oblasti v posamezni državi, pa eh, so ti cilji za države zelo zahtevni, sploh če želijo istočasno uresničevati še druge cilje. Vse države so prisiljene izvajati neoliberalne politike Evropske unije. V Grčiji, če neka brezposelna oseba dobiva Eh, nadomestilo ali pa nekdo na Irskem ali na Portugalskem, nek delavec, ki dobi 300 evrov. Eh, konec koncev je Baroso tisti, ki se bo o tem odločal s podporo gospoda Rena in dejansko gre za ogrožanje demokracije. Mislim, da s tem spodkopavamo temeljna načela, kršimo temeljna načela evropskih pogodb Eh, pravice nacionalnih parlamentov, eh, ravno tako je tudi Evropski parlament tukaj na stranskem tiru. Torej, predstavniki sveta, komisije, kolegi in kolegice, slišali smo, kaj pravijo vodje Evropske unije, slišali smo, kaj pravi grški premije o vseh teh odločitvah, s katerimi naj bi se borili proti krizi in zadolženosti. Eh, dokler ne bomo razčistili temeljnih pojmov, nam tudi evropski semester tukaj ne bo pomagal. E, slišali smo tudi, kaj pravijo evropski delavci, ki so res obupani v trenutnih razmerah. Najlepša hvala. Mislim, da gospoda Paksasa ni tukaj. Gospa Vertman je naslednja za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Evropski semester je politični instrument za uresničevanje in krepitev strategije 2020. Države članice morajo predhodno predložiti svoje gospodarske načrte. To je postopek, ki je nujen za to, da bi eh, dobili pod nadzor katastrofalne gospodarske razmere v nekaterih državah. Vendar pa se tukaj pridružujem kritikam nekaterih kolegom. Eh, Izkoriščanje potencijala notranjega trga je eden od desetih ciljev letnega poročila o rasti, o rasti ki naj bi ga uresničili do 2012. Na nas vseh je, da s financiranjem infrastrukturnih projektov, naprimer in izboljšanjem konkurenčnosti, Eh, ob upoštevanju malih in srednje velikih podjetij, ob zagotavljanju zelenih delovnih mest, eh, uresničimo to in na ta način prispevamo k trajnostni rasti v Evropi. Eh, Najlepša hvala, gospod Bal, za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Predsedniki vlad in držav. Eh, očitno želijo uh, že sami razrešiti to, o čemer govorimo mi danes tukaj. Eh, na zadnjem vrhu so ugotovili, da je evropski semester zelo koristen in mislim, da so prva spoznanja taka, da bodo pripeljala do streznitve. Potreben bi bil eh, samo nadzor sveta, ki ne deluje, eh, nikoli ni deloval in tudi nikoli ne bo deloval, ampak zdaj, eh, zda, zdaj je pravi čas, da se dejansko lotimo usklajevanja politik in preventive in na ta način bi lahko stvari tudi prenesli v prakso. Vsi smo torej pravzaprav prišli do istega eh, zaključka. Eh, Eh, potrebno je še naprej krepiti metodo skupnosti, potrebna je večja mera preglednosti, potreben je odprt dialog o letnem poročilu o rasti, o priporočilih komisije in tudi, kar zadeva izvajanje strani držav članic. Eh, tu moramo prihodnje računiti predvsem na komisijo. V prihodnje je potrebno izboljšati uh, Eh, izkoriščanje potencijala, kajti ni, nima smisla, da uvajamo nove instrumente, če ne izkoristimo tistega, kar imamo. Najlepša hvala, gospod Galtieri, za minuto in pol. Najlepša hvala. Morda je prezgodaj, da bi prišli do dokončnih zaključkov, ampak vendarle mislim, da je težko ne dobiti vtisa, da evropski semester ni. Eh, demokratičen in da ni verodostojen. Če tukaj ni neke demokratične odgovornosti, pa lahko rečemo, da gre za neko birokratsko početje in ne za pravo usklajevanje ta dva vidika sta uh, povezana. Če pogledamo pristojnosti Evropske unije in uh, pristojnosti Evropskega parlamenta, uh, je to nekaj, kar mora upoštevati kakršnakoli reforma pogodbe, sicer eh, bo taka reforma bolj škodljiva kot koristna. Veliko instrumentov je, ki jih uh, pogodbe ponujajo za krepitev usklajevanja in za večjo vlogo Evropskega parlamenta in vse to bi lahko tako izkoristili. Ampak težava je vsebini, če preberete priporočila sveta, lahko vidite, da kar zadeva gospodarske politike, zmanjševanje primankljajev, dokončanje notranjega trga, to so predpogoji za soočanje z gospodarsko krizo, vendar pa sami po sebi ne zadostujejo. Če ne bomo imeli dovolj nalož, utegnemo pasti v nek začaran krok, ki bo pripeljal do totalnega popolnega propada. Uh, Eh, torej, o evropskem semestru dejansko potrebujemo pravo politično razpravo in pravo posvetovanje med vsemi institucijami. Najlepša hvala, gospod Hagman, za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Če se pogovarjamo z državljani, nas vedno večkrat sprašujejo, zakaj govorimo o strukturah v Evropi in zakaj ne rešimo krize. Eh, res tega smo krivi, govorimo in razmišljamo o strukturah, ne toliko o problemih, ki obstajajo. E, rečeno je, da je mogoče krizo razrešiti z orodje, ki jih imamo na voljo. Pred mesecem dni smo sprejeli tako imenovani šestorček in evropski semester pravzaprav na nek način predstavlja del tega svežnja. In zdaj razmišljamo o tem, kaj je s tem narobe, namesto da bi vsa ta orodja dejansko uporabili za reševanje gospodarskih problemov, ki jih imamo. Seveda, nedvomno potrebujemo neko eh, široko, odprto razpravo, eh, ampak zato imamo parlament in zato komisija daje svoje priporočila. Vendar pa mislim, da v tem trenutku taka razprava ni pretirano koristna, potrebujemo konkretne rezultate. Mrsikaj pametnega je bilo povedena, povedanega o tem, kaj je mogoče storiti za rast. Samo varčevanje nas ne bo pripeljalo iz krize. Seveda, potrebno je varčevati, vendar pa mislim, da bi morali razmišljati tudi o tem, da potrebujemo eh, celo vrsto novih instrumentov, s katerimi, oziroma da imamo celo vrsto novih instrumentov, s katerimi lahko rešimo težave. Gospa Ford za eno minuto. Gospe in gospodje, ljudje, ki jih zastopam, niso zaskrbljeni eh, zaradi tega, kar se dogaja v nekem oddaljenem evropskem semestru, so pa zelo zaskrbljeni nad tem, kar se dogaja v Evropi in v evromočju. Eh, vidijo, da si Grčija ne more privoščiti, da bi poplačala svoje dolgove in da se kriza še zaostruje. V Združenem kraljestvu je veliko državljanov, ki so siti reševanja naših lastnih bank, mislijo pa, da je pravi čas, da bi prestrukturirali banke po vsej celini. To ni enostavno, to so boleči koraki, ki pa jih bo potrebno sprejeti in to zdaj. upam, da bodo države članice, kar zadeva semester, uresničile eh, temeljna priporočila glede proračuna, kajti dejansko morajo drža, državljani vedeti, eh, odkud pride denar, zakaj se porabi in kakšni so načrti vlad. In upam, da bo eden od prvih ukrepov naslednjega semestra ta, da bomo zagotovili, da bodo države članice izpolnjevale svoje zahteve. Najlepša hvala, gospod Mölcer, za eno minuto. Gospa predsedujoča, eh, s eh, prenosom na evropsko raven smo eh, izključili številne nacionalne sile in zato bomo plačali visoko ceno. Namesto, da bi dali Grčiji možnost, da se opomore izven evra, jo na vsak način vlečemo za seboj in zaostrujemo razmere. Z novim instrumentom, ki naj bi zagotovil več preglednosti, poskuša Brusel nadzorovati nacionalne proračune. Ampak mislim, da bo to prej ali slej uh, postalo samo neko birokratsko načrtovanje z lepimi besedami. Uh, vemo, kaj se je v preteklosti dogajalo z gorami, mleka in jez, torej z gorami masla in jezeri mleka. In uh, mislim, da bomo ponovno na lastni koži občutili, kaj pomenijo vse te lepe besede. Države imajo zelo različne predpogoje in eh, poenotenje tukaj je nek uh, utopični projekt, ki je že vnaprej obsojen na propad. Potrebujemo povezavo uh, enakopravnih držav, ki bodo izvajale svojo lastno gospodarsko politiko. In mislim, da je to tisto, kar moramo tudi omogočiti in dovoliti. Najlepša hvala. Gospa Tisen ima besedo. Predsedujoča, kolegi in kolegice, vsi načrti, postopki, eh, zakoni eh, so eh, nesmiselni, če ni ustreznega uresničevanja. In če si pogledamo sam eh, cikel in če ga dejansko uresničimo, lahko dosežemo čudeže za gospodarsko integracijo Evropske unije, kar je ključno. Vendar pa mislim, da je precej negotovosti na nacionalni ravni, kajti vsem je jasno, da potrebujemo več dinamike, da se moramo prilagajati konkretnim dogodkom. Eh, vedno več je odpora na strani nacionalnih parlamentov. Strinjam se tudi s kritikami na račun pomankanja demokratične odgovornosti in po mojem mnenju je skrajni čas za eh, ponovno razpravo o subsidijarnosti. Ali eh, ne glede na to, ali govorimo o strukturah, o politikah, Eh, stvari se morajo eh, spremeniti, ni 5 do 12, ampak je 5 čez 12 in vse države članice se morajo lotiti dela. In ali ne mislite, da bi se države članice morale zdaj zavezati, da bodo zagotavljale proračunsko ravnovesje? in da bi nacionalni parlamenti kot taki morali sodelovati pri izvajanju priporočil, da bi morali ta priporočila jemati zelo resno. Ravno tako pa se sprašujem tudi o tem, kakšna bi lahko bila okrepljena vloga Evropskega parlamenta, kajti brez demokratične odgovornosti resni ukrepi niso mogoči. Hvala gospod Tisen, gospod Kutaš za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Z usklajevanjem gospodarskih in socialnih politik eh, držav članic eh, Evropski semester predstavlja pomemben korak pri eh, izvajanju dobrega gospodarskega upravljanja. Fiskalna koordinacija mora predstavljati skupno področje ukrepanja z nacionalnimi programi reform in programi za stabilnost, Eh, moramo najti nek način, kako spodbuditi rast in kako zagotoviti visoko raven izobraževanja za vse evropske državljane. Eh, ravno tako moramo ustvarjati delovna mesta. Prva priporočila državam članicam bi morala biti dovolj ambiciozna, da omogočajo tudi uresničevanje ciljev strategije 2020. Prvi evropski semester Eh, bo omogočil komisiji, da bo analizirala razmere v državah članica. Eh, komisija pa bo morala predlagati nove ukrepe. Tako kot drugi kolegi, tudi sam mislim, da evropskega semestra ne bo mogoče izboljšati, eh, če pri tem ne bo igral pomembne vloge tudi Evropski parlament, kar je skladno tudi s pogodbo o delovanju Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kutaš. Besedo ima gospod Šmit za eno minuto. Gospa predsedujoča, načeloma sem zelo pozitivno naravnan do evropskega semestra za boljše gospodarsko upravljanje in za boljšo proračunsko disciplino, ampak vrh eh, ter vrhovno zasedanje v nedeljo eh, Eh, je prineslo predlog, da bi to sodelovanje in usklajevanje še okrepili. Evropska unija je eh, sestavljena iz 27 članic in vse morajo biti enakopravno vključene. In če bi tukaj Evropsko unijo razdelili na dva dela, bi to bila napačna pot. Tudi pri nas potekajo razprave o eh, delitvi na države, ki imajo evro, na države, ki nimajo evra v času nemira in negotovosti pa je ključno, da Evropsko unijo držimo skupaj in da je ne eh, cepimo na dele, tudi kar se deva evropski semester. Naša gospodarstva v vseh 27 državah so tesno povezana med sabo konec koncev. Najlepša hvala, gospod Brons, prosim. Hvala. Krize predstavljajo katastrofe za ljudi, za Evropsko unijo pa predstavljajo priložnost za krepitev pristojnosti evropskih institucij in za spodbujanje ključnih projektov, kot je naprimer fiskalna in politična unija. Harmonizacija kot taka te eh, meji na neko obsesivno vedenje. Evropske politike se morajo osredotočiti na specifične potrebe posameznih gospodarstv. Eh, velikim proračunskim primankljajem se je potrebno sicer eh, načeloma izogniti, ampak eh, morda so v nekaterih okoliščinah tudi potrebni. Seveda pa so manevrski prostori držav članic v območju evra omejeni. Ne moremo prisiliti držav, da bi prevzele dobre namesto slabih navad. Potrebno je razmišljati vnaprej, koliko eh, časa bo trajalo, preden bo konec koncev komisija sprejemala proračune držav in se z državami samami zgolj posvetovala. Najlepše hvala, gospod Bronz, gospod Fejo, za minuto in pol. Gospa predsedajoča. Evropske institucije so se odločile, da vzpostavijo evropski semester. Povsem upravičeno, kajti to je bila dobra odločitev. Pomembno je, da obstajajo sklanjevanje, pomembno je zagotoviti, da so. Uh, naše politike povezane in usklajene. To je dobra ideja, vendar težave se pojavijo pri uresničevanju, kajti evropski semester terja dejansko usklajevanje med eh, različnimi evropskimi institucijami. Ni dovolj, da se Evropski parlament o vsem obvešča samo preko interneta. Uh, Eh, naši državljani niso eh, glasovali za poslance, ki imajo zgolj nek elektronski naslov, ampak so glasovali za nje zato, da zastopajo njihove interese. In to mislim, da je prva ključna točka. Naslednja točka. Evropski semester mora omogočati hitro in učinkovito delovanje evropskih institucij. Če si pogledate novice, ki smo jih Eh, dobivali v zadnjih tednih, je vse zelo zaskrbljujoče in eh, to pomeni, da eh, moramo biti sposobni hitro ukrepati brez pretirane neodločnosti. Govora je bilo o študijah, ampak ne potrebujemo študij, potrebujemo odločitve za učinkovito gospodarsko upravljanje na podlagi priporočil komisije in ob obveščenosti parlamentov. Hvala gospod Fe, gospod Ludvikson za minuto in pol. Tolman. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Želel bi omeniti nekaj, kar se je že pojavljalo v tej razpravi, namreč vprašanje, kako lahko Evropski parlament vpliva na Evropski semester. Ta vpliv mora biti večji, tako na nacionalni, kot tudi na evropski ravni. Če bi ta postopek eh, pomenil samo manj transparentno mešetarjanje med eh, nacionalnimi vladami, potem mislim, da semester ne prinaša dodane vrednosti. Če hočemo, da bo bolj legitimen, potrebujemo realnejšo razpravo. Tudi socialno uh, razsežnost bi želel omeniti. Bistveno premalo je ta omenjena v okviru naporov za evropski semester. Brezposelnost, neustrezni delovni pogoji, socialne razlike in eh, neustrezni sistemi socialnega varstva, to je vse skupaj nekaj, kar so pometli pod preprogo. Čeprav so to vprašanja, ki morajo v evropskem gospodarstvu imeti glavno in osrednjo vlogo. To velja tudi za situacijo, v kateri smo, to je socialna in eh, gospodarska kriza. In eden od razlogov za krizo je dejstvo, da socialni partnerji in eh, socialno angažirane prostovoljne organizacije še vedno ne igrajo dovolj ustrezne vloge v tem procesu. To vlogo jim moramo zagotoviti. Brez aktivnega dela na socialnem področju ne bomo prišli do trajnostnega razvoja. Hvala, gospod Stolojan. Minuto in pol. Hvala, gospa predsedajoča. kako lahko preprečimo neustrezno ravnanje, ko gre za odpravljanje finančnih in drugih deficitov. Samo s krepitvijo notranjega trga. Notranji trg pa po eni strani samo krepi neko, nek lažni vtis, neko iluzijo uh, v zvezi z nizkimi obrestnimi merami, po katerih so si lahko države članice sposojale denar v preteklosti. No, danes so te obrestne mere bolj primerne. Drugo področje je, so nove določbe in pravila, kar zadeva gospodarsko upravljanje v Evropski uniji. V okviru te nove regulative pa je Evropski semester bistveni, glavni inštrument za strukturne analize gospodarskega položaja v vsaki državi članici. Zaradi tega mislim, da tudi mi nosimo odgovornost za to, da bo ta evropski semester čim bolj učinkovit. Spričo tega moramo tudi ustrajati na odgovornosti sveta. Ta mora javno predstaviti argumente in razloge za to, da so nekatera priporočila Evropske komisije zavrnili. Hvala, sedaj pa gospa Gal Penč, minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Prvič smo pravzaprav prišli do prvih vtisov v zvezi z delovanjem Evropskega semestra in ugotovili, da stvari ne delujo tako, kot bi bilo treba. Sedaj ne bi vsaka država članica opravila svojo domačo nalogo. Ampak eh, to ni problem. Problem ne eh, leži v dokumentih, problem je izvajanje dokumentov. Celo vrsto reform eh, smo že omenjali v tem v zvezi, vendar ne moremo vsega vreči v en koš. Metoda skupnosti naj bi tukaj prišla do izraza, ampak to ne bo dovolj, če pri izvajanju programov ne bomo uspeli. Stvari moramo zato poenostaviti, večjo preglednost moramo ustvariti. Sicer sploh ni nobene možnosti, da bi eh, proračunske težave države članice uspele obvladati. Zato pozivam komisijo, da pripravi predlog, na podlagi katerega bomo lahko eh, zbrali dobre prakse in na nek dinamičen način prišli do izhoda iz te eh, krize. Evropski semester pomeni korak naprej, ko gre za gospodarsko koordinacijo in usklajevanje. Mislim, da je to dobro, vendar moramo v tem primeru eh, prepustiti ustrezno vlogo tudi Evropskemu parlamentu. Konec konca smo mi tisti, ki imamo dober pregled nad eh, celotnim dogajanjem. Hvala, gospa Galpelč. Sedaj prehajamo na postopek catch the eye. Pritegnite pozornost predsedujočega, gospa gospa predsedujoča. Že nekaj deset mesecev imamo eh, stalno razpravo o prihodnosti evropskega gospodarstva. Eh, inštrumente, ki jih predlaga Evropska komisija, se hitro začenjajo izvajati, ampak takoj se potem izkaže, da niso zadostni. Današnja razprava kaže na to, da je, je podobno pri evropskem semestru. Bi pa rada na tem mestu izrazila eh, svojo skrb nad željo eh, potem, da se Evropski parlament razdeli na dve skupini, na skupino poslancev, ki sodeluje pri reševanju krize in tisti, ki ne sodeluje. Države, ki niso v evroobmočju, eh, naj, zdaj ne bi imele pravice do odločanja o skupni valuti in to ne bo eh, privedlo do skupnih rešitev, temveč kvečemo do nadaljnih delitev ne smemo pozabiti, da večina teh držav v bližnji ali daljni prihodnosti želi sprejeti evro in zato eh, seveda morajo sprejemati eh, ukrepe v okviru mehanizma eh, skupne valute. Potrebujemo večjo kohezijo in tesnejše sodelovanje. Kriza se dotika vseh držav članic in Evropski parlament ne zastopa držav članic ali evroobmočja, ampak vseh, vse državljane Evropske unije. Skupna valuta določa usodo ne le eh, Nemcev, Francozov, Italijanov, ampak tudi tistih, ki evra še nimajo. Hvala lepa, besedo ima zdaj gospa Jakonsari. Ena minuta. Arvoisa puhemies, ta ohjausjaks... Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Ta evropski semester je pomemben inštrument v celotnem okolju, v katerem hočemo okrepiti evropsko gospodarstvo in na nek način bolje predvideti prihodnost. Edina negativna plat v okviru tega semestra pa se mi zdi dejstvo, da mora parlament v celoti biti odvisen od informacij, ki jih pridobi preko interneta. Komisija in svet sta danes poudarila, da se mudi, da obstajajo logistični problemi v zvezi s tem semestrom, ampak če smo že na nekem vlaku, potem je treba doseči cilj. Cilj pa bomo dosegli ne samo z zagotavljanjem ustrezne hitrosti vlaka, temveč tudi z tem, da bo vlak vozil po pravem tiru. In če smo na pravem tiru in če se zgodi, naj zgodi nekaj radikalnega, kako bomo potem iz enega tira uh, prešli na drugega, da ne bomo uh, prišli na cilj, ki ni bil naš prvotni cilj. Gospa Figueredo, naslednja, prosim, da se držite dodeljenega vam časa za govor. Pošteš. Hvala, gospa predsedajoča. Svet in njegov predstavnik nam je danes dopovdne predstavil prednosti evropskega semestra. Slišimo da gre pravzaprav za nedemokratičen proces umešavanja v nacionalne proračune. In kaj to pomeni? To je enostavno proces centralizacije moči. Nekateri gospodarski in finančni krogi bodo sedaj to moč pridobili. In to se sedaj že desetletja dogaja na portugalskem tako neposrednega napada na pravice delavcev, na socialne pravice in tako naprej nismo nikoli v preteklosti doživeli. Zmanjšanje plač, brutalno zniževanje kupne moči, eh, napadi na eh, sisteme socialne varnosti, podaljševanje delovnega časa za dve uri in pol na teden in tako naprej in tako dalje. Vse to bo povzročilo propad majhnih in srednje velikih eh, podjetij, na tisoče ljudi bo ponovno na cestah in to je škandalozno. Hvala gospa Figueiredo, sedaj pa gospod Švab, eno minuto. Hvala gospa predsedujoča, gospod komisar, predstavnik sveta. Ko gre sebinsko za uresničitev strategije EU 2020, je o tem seveda nekje druge treba razpravljati, kot je nekdo že rekel. Tukaj gre za formalno tehnično razpravo. Ampak eh, gospod Dominik je povdaril odkrito, da ni nobenega inštrumenta v evropskem semestru, ki bo rešil krizo. Tukaj gre samo za majhne korake naprej. To pa pomeni, da moramo nekje druge najti rešitev za krizo. Sprašujem vas, ali makroekonomski dialog resnično obstaja med državami članicami? Sam se sprašujem, ali ga imamo ko gre za program oživitve gospodarstva, tu morda države članice nekaj počenjajo, ampak ko gre za makroekonomski dialog o dolgoročni perspektivi, to je nekaj, če se naše vlade sploh še ne počenjajo. Drugič, ali naj bi bil evropski proračun večji, da bi te makroekonomske vrzeli posameznih držav članic lahko odpravili na evropski ravni. In tretjič, ali bomo v ta namen dobili boljšo regulativo na evropski ravni. Hvala, gospod Tabaždi. Minuto. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Ta razprava je zelo značilna za situacijo, v kateri smo. Je tudi simptomatična za bolezni, s katerimi se borijo države članice, zaradi katerih trpijo države članice. Tako kot kolegica Gal, tudi sam menim, da je ta evropski semester pravzaprav neke vrste gospodarski inštrument, ki naj bi eh, služil temu, da bi eh, morale države članice postati bolj odgovorne za svoje ravnanje, ampak gospodarskih eh, kazalnikov pa v tem semestru ni. Komisija mislim, da bi tukaj morala poskrbeti za več jasnosti, preglednosti, da bi tudi države članice lahko nadzorovali tako, kot je treba. V celoti se strinjam s tem, kar je bilo rečeno na začetku te razprave. Namreč nobenih garancij, jamstev nimamo, sploh še ne vemo, ali je ta evropski semester resnično odgovor na vsa naša vprašanja. Zato mislim, da bi komisija resnično morala bolj celovito pripraviti neke predloge, da bi tudi Evropski parlament lahko ustrezno ukrepal. Hvala. Gospa Matijas. Dobrigada, senjora prezident. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Predstavnik sveta je poudaril, da zaradi tehničnih razlogov moramo žrtvovati demokracijo v okviru evropskega semestra. Mislim, da je to pereče politično vprašanje. Sprašujem, ali resnično lahko govorimo o političnih pobudah brez demokracije. Nacionalni parlament in Evropski parlament potrebujejo možnost povedati svoje e, mnenje o e, evropskem semestru. Če je to, ta semester, samo tehnična zadeva, potem je to neka tehnična spremenilka, ampak če gledamo na, ne vem, e, Francijo, Italijo, Španijo, Portugalsko, e, potem je očitno, da z različnimi državami različno ravnamo. Nemčija lahko izraža svoje mnenje o portugalski, obratno pa naj ne bi veljalo. Komisar, prosim, da to upoštevate, kajti vprašanje demokratične legitimnosti je nekaj, česar ne bomo razrešili, če bomo ljudem rekli, ja, pogledajte na internet, pa boste videli, zakaj gre. Najlepša hvala. Mislim, da moramo tukaj končati s tem postopkom pritegnitve pozornosti predsedujočega. Sedaj dajem ponovno besedo komisarju Daliju. Gospod Dali, dala sem vam že besedo, da odgovorite na ta številna vprašanja. Well, like to... Vsem se zahvaljujem za sodelovanje v tej razpravi. Najbolj temeljna sprememba, ki jo prinaša Evropski semester, je dejstvo, da sedaj koordinacija fiskalnih in gospodarskih politik na evropski ravni eh, predstavlja prednost eh, v primerjavi z nacionalnimi politikami. Do sedaj so bili nacionalni eh, proračuni in politike predmet ocenjevanja šele potem, ko je prišlo do odločitev na nacionalni ravni. Evropski parlament pomeni bistveno razliko v tem in na ta način bo do države članice prevzele večjo eh, demokratično odgovornost. To zahteva seveda več sodelovanja evropskih institucij v nacionalnih razpravah. In to moramo biti sposobni narediti. Komisija se je do sedaj izogibala eh, umešavanju in eh, eh, dvomom v zvezi z nacionalnimi politikami, ko gre za naše razprave. Eh, še storček bo pomenil večjo rast eh, za poslovanje v Evropski uniji. Nujnost eh, reševanja gospodarskega in fiskalnega neravnotežja je več kot očitna, kajti zaradi tega smo prišli v krizo. Ampak prav imate, eh, evropski semester ni orodje razreševanja, upravljanja. Nekaj časa bo trajalo, preden bo semester dosegal vse svoje rezultate. Zato smo pred dvema tedoma Eh, pripravili načrt za stabilnost in rast in o tem je Evropski svet eh, tudi že razpravljal. Kratkoročno gledano eh, potrebujemo seveda rešitev grškega problema, rekapitalizacijo evropskih bank in krepitev finančnih sistemov. Dolgoročno pa potrebujemo ukrepe za rast in krepitev gospodarskega upravljanja z evropskim semestrom smo že dosegli nekaj napredka, kar zadeva to zadnje, to slednje. Pričemer eh, gradimo pravo, pristno gospodarsko unijo. Na koncu naj povdarim osebno prepričanje, da je evropski semester pomemben korak naprej. V Evropskem parlamentu ste že naredili velik prispevek k temu, da bo evropski semester bolj učinkovit in da bo eh, pospešil gospodarsko rast. Tudi v prihodnosti bo Evropski parlament in eh, nacionalni in parlamenti imel pomembno vlogo pri eh, usklajevanju naših politik. Vsi moramo sedaj začeti besede pretvarjati v meso. Hvala gospod Dali, sedaj pa gospod Dominik v imenu sveta. Hvala lepa gospa predsedujoča, hvala lepa tudi vsem govornikom, ki so v svojih prispevkih podali svoje mnenje o evropskem semestru. Prevladujoč element v vaših prispevkih je bil element demokratičnosti celotnega procesa in kdo je tisti, ki naj bi sploh odločal v tem procesu pogosto imam to srečo, da lahko sodelujem na zasednjih v našem nacionalnem parlamentu na Polskem in eh, to, kar tam slišim, je v bistvu enako eh, z nekoliko drugačnega vedika. Namreč nacionalni parlamenti vse čas izpostavljajo, da oni želijo biti tisti, ki bodo dokončno eh, odločili o tem, kaj se bo počelo v njihovi državi, kajti oni so tisti, ki najbolje vedo, kaj je dobro za njihove državljane. Eh, In ravno temu je evropski semester tudi namenjen. Tokrat prvič, kot je gospod komisar tudi dejal, Evropski parlament sodeluje v celotnem procesu odločanja. Ve, kakšna so mnenja evropskih institucij o gospodarstvu posamezne države, ve, kakšna so mnenja posameznih, o posameznih ukrepih, ki jih predlaga Evropska eh, unija. Prav tako pozna stališča vlad, ko pripravljajo predloge eh, proračunov in nacionalne reformne programe. In Evropski parlament sam avtonomno odloča o tem, eh, v kakšni fazi eh, se te stvari odločajo. In nacionalni parlamenti so tisti, ki potem avtonomno odločajo o najpomembnejšem inštrumentu za izvajanje makroekonomske politike, se pravi proračuno. In težko bi se strnil, da ta celoten proces ne zajema elementa demokratičnosti in transparentnosti, kajti institucija, ki ima največji vpliv na ta celoten proces, je vključena v ta proces. In težko je zdaj ovrednotiti, ali je ta cel proces, evropski semester, uspešen ali manj uspešen proces, kajti proces je še v teku in ne vemo, kaj bodo nacionalni parlamenti storili z nacionalnimi preračuni ali bodo vključili priporočila Evropske unije v zvezi z prioritetami posameznih držav na področju makroekonomske politike. Dejstvo je, da je evropski semester bil namenjen predvsem vključevanju nacionalnih parlamentov v ta proces in temu, da nacionalnim parlamentom in drugim nacionalnim inštitucijam prikažemo nevarnosti, ki lahko prežijo na njihovo državo ali katerim so že izpostavljene. Gre za to, da odpravimo makroekonomske razlike, ki so se pojavljale med državami članicami, In eh, v trenutku, ko, kot je gospod komisar eh, dejal, smo opravljali eh, kontrolo celotnega sistema, eh, je komisija lahko samo ex post facto ugotovila, da države ne gredo v pravo smer, da bodo ukrepi privedli do eh, nekoristnih situacij z vidika makroekonomskih makro eh, razmer v državi. Zdaj je stvar obratna in eh, ključno odločitev prepuščamo najbolj legitimnemu organu v državi, se pravi parlamentu, ki ima tudi najboljši stik z državljani in institucija, ki tudi najbolje ve, kaj treba storiti. Tako da po mojem mnenju vsaj struktura evropskega semestra predstavlja hm, pravo strukturo, težko ji očitamo pomankanje demokratičnosti, kako pa se bo stvar v samem koncu dejansko tudi eh, izvedla, bomo videli čez nekaj mesecev. Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo in prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo gospoda Krešencija Rivelinja, razrešnica svetu za leto 2009. Besedo dajem kar poročevalcu, gospod Rivelini, 4 minute. Grat.